štiri področja. pripravili oblikovana, da dobra priložnost,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 člani Evropskega parlamenta, gospe in gospodje. Eh, hvala poslanki Stevens, da me je povabila eh, sem, da govorimo o implementaciji konvencije Združenih narodov in pa um, ocene uh, njenega odbora. Torej, za nas je posebej pomembno, da prisluhnemo temu, kar je povedal odbor strokovnjakov Združenih narodov glede spoštovanja oziroma nespoštovanja strani Evropske unije. Pogosto sem že povedala, da um, sporazumi, konvencije in tako dalje na področju človekovih pravic so smernice in ne samo dekoracija na naših eh, stenah. Potrebujemo konkretne dejavnosti za to, da konvencije ne bodo samo nek eh, seznam želja, temveč eh, da bodo imele dejanski učinek na eh, vsakodnevno življenje invalidov. E, kolegi iz e, odbora Združenih narodov so ocenili postopke e, in ukrepe Evropske unije in želela bi povedati, kako se je moj urad odzval na nekatera ta priporočila. Torej, moja glavna funkcija po konvenciji je, da ščitim pravice invalidov na ta način, da obravnavam pritožbe, ki pridejo na moj urad. In te pritožbe se nanašajo na agencijo, na agencije in inštitucije Evropske unije. Torej, kdorkoli eh, v Evropski uniji, eh, kateri, katerakoli, eh, katerakoli društvo, združenje in tako dalje, ki je registrirano v Evropski uniji, lahko, se lahko pritožbi, pritoži. Torej, ni potrebno, da ima interes. Eh, nekatere te pritožbe se nanašajo na institucionalne eh, stave Evropske unije, eh, naprimer vprašanje dostopa za vozičke in tako dalje. In v nekaterih primerjih velja, da evropske inštitucije niso predvidele naprimer dovolj parkirnih mest v bližini evropskih inštitucij za invalide v nekaterih primerih eh, nismo imeli eh, tolmačenja v znakovni jezik eh, na dogodkih Evropske unije, čeprav je bilo to zahtevano. V nekaterih primerih je bil, je bil pritožnik je pritožnik dobil odškodnino, v drugih primerih je prišlo do drugih ukrepih in pogosto eh, prihaja tudi do, do pritožb zaradi tega, ker informacije niso posredovane eh, v ustrezni obliki. Naprimer, nekdo se je pritožil, da eh, Evropski CV na spletni strani ni v pripravljen v obliki, ki bi bil, bila dostopna za slabovidne. Naj povem, da bomo v mojem uradu kmalo imeli tudi usposabljanje uh, ki bo omogočilo popoln dostop do vseh naših dokumentov. E, trenutno e, se odločamo o vprašanju pritožnika proti EPS-u, e, ki pač ni imel ustreznega dostopa in tu bo šlo za izboljšanje dostopa vseh invalidov Torej, zdi se mi, da imamo dobre rezultate eh, pri obravnavanju teh eh, vprašanj, ampak eh, žal ne dobivamo zelo velikega števila pritožb. Moj urad trenutno dela pregled sedanje situacije, zato da se bomo lahko odločili, kje smo najbolj potrebni in tudi zato, da bomo bolj dostopni za vse tiste, ki nas potrebujejo. Torej, eh, vemo, da eh, tudi v vaših volilnih okrožjih eh, obstajajo ljudje, ki nas potrebujejo, zato prosim, da te novice razširite. Torej, odkar sem postala ombudsmanka, sem naročila kar nekaj strateških preiskav in ena od teh preiskav je omogočala tudi uh, kohezijske politike Evropske komisije in njene skladnosti z listino o temeljnih pravicah. Torej, eh, pripravili smo osem smernic za izboljšanje eh, situacije tako za komisijo, kot tudi za nadzor eh, situacije v državah članicah. Komisija članicah in prav tako potrebujemo več platform, eh, ki omogočajo civilni družbi, eh, da eh, opozori na primere, kjer bi prišlo do kršenja teh temeljnih pravic. Države članice ne izpolnjujejo vedno teh obveznosti in v teh primerih je treba predvideti tudi mehanizem, s katerim se to lahko kaznuje, pa tudi predhodno potrebujemo boljše eh, ozaveščanje v državah, članicah, eh, kjer rezultati niso ustrezni. Eh, vesela sem bila, da so bili rezultati te preiskave, kakršni so bili. Rezultati so tudi objavljeni na moji spletni strani in v prihodnosti bomo tudi obravnavali druga vprašanja in ta bodo povezana tudi z spletnimi besedami teh tega poročila. Odbor zrovnih narodov je izpostavil pomankljivosti, o katerih eh, moramo razpravljati. Pred nedavnim sem pisala gospodu eh, Junkarju, kajti večina eh, inštitucij, agencije Evropske unije jemlje komisijo za zgled na tem področju. Moj urad je tudi že nekaj časa dela na tem, da bi naša slepa cen postala bolj dostopna za vse in da bodo, bo tako naše delo kot naši postopki bolj pregledni. To je tudi objavljeno na sletni strani in sicer v 24 jezikih. Torej, to je delo, ki še poteka. E, trenutno e, imamo besedilo, ki je tudi opremljeno z grafi in upam, da bo vse to lahko kmalo že objavljeno mogoče, da bi delala na vseh um, teh priporočilih. Naprimer, evropske šole niso v mojem mandatu, e, ampak glede na to, kaj je izpostavil odbor, e, sem poskušala vzpostaviti e, konstruktiven dialog s komisijo, ki tudi sedi v upravnem odboru in sodeluje pri financiranju. In gospe Georgievi sem tudi poslala dopis v ta namen, ki je objavljen na moji spletni strani. Na to, kar se tiče eh, tega okvira, moram reči, da eh, je zelo zaskrbljujoče to, da je, da je odbor Združenih narodov to tudi izpostavil kot eh, prioriteto. In kakršna koli bo že končna oblika tega okvira, mora to um, odbor bo potrebno, bomo zahtevali tudi eh, tehnično pomoč in to je možno tudi v okviru konvencije. Eh, za enkrat pa bodite prepričani, da si bo moj urad eh, prizadeval za ozaveščanje glede možnosti pritožb za osebe, ki so invalidne in pri tem bomo naredili vse, kar je potrebno.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 dovoljuje predstaviti. to nam kaže, da Evropski parlament pozorno spremlja četrti člen tretji odstavek, ki pravi, da je mnenje organizacij za vredno osebe zelo pomembno in da je te organizacije potrebno vključiti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 odgovorno. to ne gre za fizično dostopnost. Morda bi torej morali kaj izboljšati. Je pa potem še tudi kar nekaj drugih zakonodajnih aktov, ki jih je potrebno pregledati. Veliko študij je pokazalo, da sta kriza in varčevalni ukrepi z velikimi zniženji proračunov prispevali k dejstvu, da v veliko državah invalidne osebe trpijo bolj kot prej.

herzlichen Dank. Hvala lepa. Tako. Sedaj pa še zadnji govornik v prvem krogu, predstavnik urada Visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice, evropski predstavnik gospod Jažat. Prosim. Ladies and gentlemen,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 človekove pravice. Tesno sodelujemo z oblastjo, z organi, z evropskimi institucijami in sodelujemo tudi pri samem oblikovanju politik. Sodelujemo tudi z državami. kar so omenjali že govorniki pred mano. In tudi v sklepih odbora so navedeni. Naj jih omenim le nekaj. Široka institucionalizacija invalidov v številnih državah članicah. To je omenjeno v več priporočilih odbora. Ne gre le za člen 19. dodatno pravico za uživanje drugih pravic. Pogosto to vidimo v kombinaciji z tem, kar govori člen 12, torej da nekdo nima pravne sposobnosti. V Evropi smo priča različnim podobam. V državah članicah imamo različen napredek glede uh, modela izobraževanja do odprtega trga dela in težava je tudi dostopnost v številnih drugih področjih življenja. Poleg tega pa smo tudi priča nesorazmernemu vplivu vrčevalnih ukrepov na invalide. To smo tudi danes že slišali. Evropska unija poudarili, da to ni le na področjih tudi z uporabo finančnih instrumentov, tistih, ki se neposredno upravljajo v Bruslju, pa tudi tistih, kjer obstaja deljeno upravljanje.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 Poleg tega moramo delati na področju zaposlovanja. druge stvari, ki jih EU lahko naredi. Ne smemo se sredotočati le na tista področja, kjer lahko sprijemo zakonodajo ali kjer imamo finančne instrumente. Tako kot posod druge evropske institucije delajo veliko več od tega in torej lahko več naredijo tudi na tem področju. Eh, kaj imamo v mislih? Oblikovanje uh, Eh, politik, koordinacijo, imamo strategijo za invalide in ta strategija je sedaj v procesu pregleda. Mi menimo, da bi lahko bila ambiciozneša. Naš urad je obžaloval, da je bila ta strategija leta 2010 tako oblikovana, da člen 19, osamostojni člen, ni bil dovolj izpostavljen. Zdi se, da so odločeni oblikovalci politik menili, da bi to bilo pretežavno. No, mislim, da bi lahko evropske institucije tudi imele aktivnejšo vlogo pri um, izmenjavi najboljših praks in o zaveščanju. Ko se pogovarjamo o vrčevalnih ukrepih, mislim, da bi bilo dobro, da Evropska komisija se zauzema za to, da se invalidom ne oduzema podpora v okviru uh, vrčevalnih ukrepov in da mora spodbujati vključevanje invalidov na trgu dela. In ugotovili smo, da številne storitve, ki so pomagali invalidom lahko samostojno živijo, so bile zmanjšane v okviru vrčevalnih ukrepov in s tem smo pravzaprav celo doživeli nazadovanje glede na napredek, ki je že bil dosežen pri spodbujanju samostojnega življenja invalidov. Mislim, da uh, si vsi želimo živeti v, v vključujoči državi, družbi in države morajo narediti vse, kar lahko v skladu z konvencijo CRPD, zato da bi to uh, dosegli in vsi moramo sodelovati pri tem, vsi deležniki in vsi se moramo boriti proti stigmatizaciji vsakodnevnem življenju. So, dank, nun... Hvala lepa. Sedaj pa poročevalci in poročevalci v senci. Prosim, da se držite dveh minut, ker časa ni na pretek. Najprej dobi besedo gospa Helga Stevens. Hello and thank you, chair. Hvala. Hvala, predsedujoči. Dobro jutro vsem. Rada bi se zahvalila vsem deležnikom, da ste se odzvali na vabilo in da ste se udeležili tega sestanka na tako visoki ravni. To kaže na to, kako eh, pomembno je to sporočilo za Evropske agencije in institucije. Zahvaljujem se tudi vsem poslancem, ki ste se udeležili tega sestanka. Moram reči, da sem zelo prijetno presenečena na to, koliko odborov je podalo svoje mnenje. To zopet kaže na to, kako pomembna je invalidnost eh, za Evropski parlament. Kaže tudi na to, da je to eh, horizontalno vprašanje, ki ne more biti omejeno samo na odbor eh, za poslovanje, za zaposlovanje in socialne zadeve, temveč da se nanaša tudi na delo drugih odborov. V duhu konvencije sem si želela, sem želela vključiti invalide in njihove organizacije in to na vsaki ravni, zato da je poročilo izčrpno. Imeli smo več predstavitev, javnih predstavitev in pa delovnih sestankov z zastopniki invalidov in delali smo eh, zelo tesno s Evropskim forumom za invalide in njihovimi člani. Kar je pomembno je tudi to, eh, da je eh, odbor eh, EMPL najbolj dostopen odbor v Evropskem parlamentu in zahvaljujem se sekretarjatu odbora za njihovo delo in podporo. Kar se tiče delovnega dokumenta, tu imamo zelo veliko pomembnih točk v poročilu, ki bi jih izpostavila kar se tiče eh, spoštovanja evropskih eh, institucij te konvencije in pa tudi bolj specifično glede eh, na smernice. Torej potrebujemo jasen zgled, moramo biti zgled za države članice, zato da lahko zagotovimo, da vsi invalidi imajo dostop do razprav v. Eh, ta parlament. In eh, to uh, zahteva tudi ustrezno spoštovanje standardov uh, za uh, organizacijo vseh srečanj in sestankov v Evropskem parlamentu. Kolegi, zahvaljujem se vaših odgovorov, zahvaljujem se dela, uh, veselim se dela z vami in z drugimi uh, odbori in uh, za nadaljne sodelovanje. Dank, jetzt folgt. Hvala lepa.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 manj no in tudi predstavnikom ZN. Že leta izpostavljam, kaj je pomembno za invalide, točno tako tudi za ostale. Ti kartončki ne pomagajo samo nam, temveč vsem ljudem, kajti to je vsakodnevna težava, da nekateri govorijo prehitro. Prav tako pa je seveda pomembno tudi to, da so stavbe opremljene za invalidne osebe. In to ne velja samo za invalidne osebe. Take rešitve moramo načrtovati dolgoročno. Predsednik je že dejal, da eh, si nekdo se skupaj zapisuje, ne tukaj, temveč v Hamburgu, torej predvsej daleč stran. Vendar pa seveda vseeno to je pomembno. Tako delujemo za invalidne osebe ne gre samo za poročilo gospe Stevens. Naj opozorim tudi na javljanje referentov. Zelo pomembno je, da se Evropski parlament vse čas zavzema za interese invalidnih oseb. Je pa obžalovanje vredno, da dolgo časa Evropski parlament tega ni počel, ko je šlo za sprejmanje zakonodaje ko je bil ta sporozum ratificiran, sta komisija in svet sklenila dogovor o sodelovanju. Morda bi lahko to popravili in bi pritegnili k temu tudi parlament. Kar se tiče nadzora, pa sem slišal pripombo strani Združenih narodov. Namreč, da so trije odbori Evropskega parlamenta sicer vključeni v postopek, ampak ne v postopek nadzora. S tem se ne strinjam. Evropski parlament je edini parlament na svetu, kjer nimamo opozicije, nimamo vladnih strank. Izvoljeni smo neposredno strani ljudi in zato moramo biti navzoči tudi pri nadzoru. Nismo enostransko zapisani kateri strani. In potem še dve pomembni temi veliko pa se je že dajalo to, kar sem želel izpostaviti. Brezposelnost je tragična in za poslovanje invalidnih oseb v Evropski uniji je 24 odstotkov niže kot za neinvalidne osebe. Tukaj moramo izboljšati te razmere. In potem drugič, zavedanje invalidnih oseb je tudi zelo pomembno, gospa varohina je o tem tudi govorila, kar se tiče števila invalidnih oseb. Pravzaprav tukaj pritošb nimamo veliko. Ljudje nimajo dovolj samozavesti, da bi se pritožili in tukaj mora EU tudi pomagati v prihodnje. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Blinkevič, jute, prosim. Na, Hvala lepa, gospod predsedojoči. Najprej bi se zahvalila poročevalki za dober delovni dokument. Zelo sem vesela, da prvič vidim tako eh, vseobsegajočo razpravo z različnimi eh, zastopniki in uradniki. Torej, Veseli me, da razpravljamo o vprašanju invalidnosti v EU in v državah članicah. Strinjam se s tem, da je treba zagotoviti eh, neodvisen eh, nadzor. Zakaj? Kajti 28 držav članic eh, se med seboj zelo razlikuje in situacija invalidov v teh državah članicah je prav tako različna od ene države do druge objektivnost nadzora nam bo omogočila dejansko situacijo invalidov in nam omogočil tudi sprejemanje ustreznih eh, odločitev na lokalni ravni, najprej na to nacionalni in na evropski ravni. Drugič, podpiram zamisel, da uh, moramo govoriti o eh, sodelovanju evropskih eh, institucij ali lahko govorimo o visoko kakovostnem sodelovanju ali o primernem sodelovanju eh, na področju vključevanja invalidov. Torej ne smemo tekmovati med sabo, temveč se osredotočati na rezultate. Prav tako sem prepričana, da moramo v našem poročilu pozvati komisijo da izvaja umestni pregled eh, strategije, torej evropske strategije eh, na področju invalidnosti za 2010 do 2020. Vemo, da izvajanje konvencije in pa pregled eh, strategije morata biti usporedna procesa, zato da bomo lahko dobili dejanski upogled v situacijo. Na to še ena točka. Zaposlovanje invalidov. Ta odbor se mora vedno znova oglašati in opozarjati na uh, slabo situacijo v nekaterih državah, vsaj kar se tiče zaposlovanja invalidov. Na to. Včasih eh, invalidi niso dovolj motivirani, da bi delali, da bi delali na odprtem trgu dela in ne v ločenih uh, v eh, ločenih eh, zaposlovalnih okoliščinah. Torej moramo delati tudi z invalidi za to, da bomo dosegali dobre rezultate. Prav tako se moramo spomniti tudi tega, da morajo biti zagotovljeni določeni minimalni socialni standardi za invalide. Moramo imeti v mislih, da so ti ljudje prvi, ki so trpeli uh, za posledicami krize. In ne nazadnje, eh, sama sem eh, v eh, rednem stiku z um, Združenji invalidov uh, v uh, Litvi in zato vem, da ne smemo odločati o invalidih, ne da bi prisluhnili najprej njihovemu mnenju. Hvala lepa. Prosim, če se držite dveh minut. Marian. Marian Harkin. And I will keep... Hvala lepa, sama bom spoštovala um, dve minuti. Zahvaljujem se govorcem, ki so spregovorili, vaši prispevki so bili uh, zelo uh, zanimivi in dali ste nam tudi nek okvir, znotraj katerega smo lahko dejavni. Uh, prav tako sem tudi zelo zadovoljna, da sodelujem na sestanku, ki je res dostopen in zahvaljujem se vsem tistim, ki ste organizirali sestanek na ta način. Uh, V eh, kontekstu poročevalka bi, poročevalce bi se zahvalila gospe Stevens za dokument, eh, ki eh, nam daje dober okvir za delo. Glede na to, da imam malo časa, bi rada postavila eno ali dve vprašanji govorcem. Ne vem, če bodo lahko odgovorili na njem, ampak vseeno jih bom postavila. Torej, gospa Kingston je govorila o različnih delavnicah, eh, ampak eh, to je po mojem mnenju naslednji korak in želela bi vaše mnenje o tem. Tudi eh, kolega iz. FRA je govoril o dejanskih eh, zaposlitvah in ne o teh eh, zaščitenih eh, delavnicah in pa certifikacijah. Kako lahko gremo v to smer? Morda ne z zakonodajo, ampak z dobrimi praksami, z mentorstvom, z smernicami. Torej, namesto, da samo govorimo o tem, kaj lahko dejansko naredimo za to, da zabeležimo napredek na tem področju. In na to še nekaj je bilo omenjeno in sicer vrčevanje ukrepi, to so omenili številni govorci eh, in eh, tudi v povezavi z evropskim semestrom. Eh, en od kolegov je govoril o nesorazmernem učinku vrčevalnih ukrepov na eh, invalide in eh, rekli smo, da je pomembno, da prisluhnimo komisiji in da ne črtamo določenih pomoči zlasti pri samostojnem življenju in pomoči pri tem za invalide. Torej, želeli bi tu spodbujati komisijo zlasti pri pri eh, specifičnih priporočilih eh, za države. Torej, vem, da sem rekla, da bom samo dve minuti govorila, bom govorila še deset sekund več. Torej, trenutno imamo eh, do 18. marca javno posvetovanje in zelo pomembno je, da vsem organizacijam sporočimo, zato da so lahko vključene v ta posvetovanja in zato da lahko tudi to vključimo v ta umestni pregled zakona o invalidih. Die gute Absicht war erkennbar. Hvala lepa. Da, sprejemam dobre namene. Sedaj pa kuneva, dve minuti, prosim. Ja, hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsedojoči in hvala vsem tistim, ki ste se nam danes pridružili um, na tej razpravi. Zrada bi se zahvalila uh, kolegici za zelo pomembno delo, ki ga opravlja. Uh, ko si eh, pogledamo vprašanje konvencije Združenih narodov in pa eh, delovnega dokumenta, ki ga je predložila gospa Stevens, vidim tu neko protislovje. Eh, pet let je že od tega, ko je. Evropska unija to konvencijo podpisala, ampak še vedno ni v celoti izvajana. In zanima me, zakaj? veliko določb te konvencije je v pristojnosti nacionalnih držav in ne eh, Evropske unije, torej izvajanje ni ustrezno. Ampak eh, to se uporablja kot eh, izgovor v komisiji, tako komisija kot svet. dejansko eh, sprejemata odločitve glede na to, ali gre za evropsko zakonodajo ali zakonodajo držav članic, eh, ampak eh, ko sprejemata nove določbe, nove varčevalne okrepe, potem se to naprimer izvaja ne glede na to, ali gre za nacionalno ali za evropsko pristojnost. In tam pa res dosežejo, da se pravila spoštujejo. Evropska unija eh, tu eh, sliši strani zdrojnih narodov, da določbe niso uresničene, na to pa komisija pravi, da ima zvezane roke. In skriva se za uh, tem vprašanjem nacionalnih pristojnosti. Mislim, da je to zopet uh, priložnost, da delamo na vprašanju, ki ima tako pomembne politične posledice na evropski ravni. Če Evropska unija noče eh, narediti koraka v smeri svojih eh, državljanov, kar smo tako pogosto videli v zadnjih letih, potem mislim, da se moramo res obrniti na druge politike. Torej imamo nove sklade, nove vire financiranja, ampak eh, konvencija mora biti v celoti eh, uresničena. To bi bil še en korak v smeri bolj enotne Evrope. Zato sem prepričana, da mora poročilo našega odbora res eh, zagotoviti, da bodo pravice invalidov spoštovane. To mora biti spodbuda za nas, zato da bomo ustvarili novo področje za to politiko. Torej ne gre za vprašanje dostojanstva invalidov, temveč dostojanstva in verodostojnosti Evropske unije. Hvala lepa, Tatjana Stanoka. Hvala predsedujoči. Najprej bi se zahvalila in čestitala Helgi Stevens za opravljeno delo, torej na tem poročilu. In tudi zelo tesno je sodelovala z nevladnimi organizacijami, organizirala sestanke z nevladnimi organizacijami. Pri nekaterih teh sestankih sem bila tudi sama prisotna in želela bi izkoristiti priložnost gospa um, Anča, ki je moja sodržavljanka in podpredsednica na tem sestanku danes, tudi njo pozdravljam. Torej, Helgi, želim veliko uspeha še pri nadaljem delu na tem poročilu. Torej, uh, mi bi imeli nekaj zamisli, svoje predloge bomo tudi oblikovali, ampak v tej prvi razpravi se mi zdi pomembno, da uh, implementacija konvencije zrunih narodov o pravicah invalidov ostaja skladna s strategijo Evropske unije na področju invalidnosti. In zato je tudi zelo pomembno, da delamo na horizontalni direktivi, ki je še vedno problematična. Prav tako je pomembno, ko govorimo v tem odboru za zaposlovanje, da govorimo o zaposlovanju invalidov in pri tem eh, ne gre za to, da se oni prilagodijo sedanjemu trgu dela, temveč da se ustvari ustrezna delovna mesta. Torej, trg dela se mora prilagoditi invalidom in jim omogočiti dostop do njega. Prav tako je pomembno tudi, da pospešimo delo na področju deinstitucionalizacije in pa na področju eh, večjega vključevanja teh eh, ljudi v družbo. To zlasti velja za mlade, ki imajo eh, otroke, torej tudi za otroke, ki so invalidi. Eh, in ki so v um, zavodih, eh, kar pomeni, da so odrezani od uh, družbe. Torej, te osebe je treba vključiti. To so torej glavne zamisli. Prav tako vemo tudi, da te konvencije vse države niso uh, implementirane in upam, da bo analiza za vseh 28 eh, držav, torej eh, pri implementaciji te konvencije, torej da bo vključena tudi v poročilo. Dankeschön, Laura Agia. Hvala lepa. Grazie, presidente, soprattutto grazie per... Laura Agia. Hvala, hvala, gospod predsednik, da ste tokrat učinkovito odprli vrata tega parlamenta za to zelo pomembno razpravo. To je ključna tema, s kateri moramo res vsi predspevati, kaj ti žal. Ugotavljamo, da eh, eh, Evropa tu sicer napreduje, moja, moja država pa sploh ne deinstitucionalizacija je pri nas nekaj posem neznanega. To se sploh ne dogaja in tega se nišče ne more niti predstavljati. Tako da menim, da je res nujno izvajati nadzor. To so menjali že moji kolegi, zato da bomo videli, kako se Evropa dejansko izvaja. EU bi morala potrjevati vključenost. Vsakič, ko zahtevamo neko pravico, moramo potem priznati, da neka pravica manjka, zato jo zahtevamo. In moramo se o tem pogovarjati, kaj te ljudi moramo vključevati v to, kar je sama struktura EU. Moramo videti, kaj se dogaja v naših državah. Moramo nadaljevati, moramo se o tem pogovarjati in zahtevati, da dejansko dosežemo vključenost. Veselim se tega, da bodo ljudje, kot je recimo moj nečak in številni drugi, ki sem jih spoznala, lahko dejansko postanejo uh, živeti v svetu, ki jih bo sprejel, ne pa da morajo prositi za to, da jih svet sprejme. Hvala lepa tudi to, tudi še prav posebno za to, da ste se držali dveh minut. Eh, merci, Madame Stevens. Hvala lepa, gospa Stevens. Hvala poročevalki. Torej, za poročilo, ki se osredotoča na eh, torej, eh, sklepne smernice in priporočila ehm, odbora Združenih narodov. Eh, in eh, izpostavlja zlasti težave pri eh, implementaciji na nacionalni ravni. Zlasti se osredotoča to poročila na zakonodajne akte, ki imajo eksplicitno evropsko razsežnost, naprimer direktiva o čezmejni zdravstveni oskrbi, o zaposlovanju in pa o dostopnosti do spleta. Gospa Stevens se zlasti osredotoča na inštitucije Evropske unije. Eh, kaj ti te morajo biti zgled eh, za uresničevanje te eh, konvencije. Tu gre tudi za kadrovske prakse, za rekrutiranje in Tu eh, je eh, zlasti osredotočenost posvečena tudi parlamentu, dostopnosti do prostorov in gospa Stevens meni, da ni nobene hierarhije med eh, človekovimi pravicami in da diskriminacija invalidov se mora obravnavati na isti način kot vse ostale diskriminacije, vključno z um, večplastno diskriminacijo. Torej, tu gre naprimer za ženske, ki so invalidne. Eh, in pa za ženske, ki imajo invalidne otroke. Eh, in eh, na to smo še zlasti pozorni in bomo še naprej spremljali delo na tem področju. Hvala lepa. Minuto in 44 sekund sem govoril. Hvala tudi vam, da ste se držali časa za govor. Še pet vas imam na seznamu. Vsak dobi sedaj samo še minuto. Minuto. drugače bom pa vam enostavno vzel besedo. Benifej, minuta. Grazie, presidente. Hvala, gospod predsednik. Hvala, kolegici Stevens, za odlično upravljeno delo. Gre, imam zelo malo časa, to bom zelo neposreden. Menim, da je ključnega pomena, za naše poročilo upoštevati štiri elemente. Potrebo potem, da imamo okvir spremljanja, ki bo neodvisno ozen, potrebujemo koordinacijo uh, med evropskimi institucijami. Komisija mora pripraviti časovnico za izvajanje novih elementov. Drugič, moramo začeti razmislek o tem, kako bi lahko evropski semester upošteval to konvencijo. Tretjič moramo pregledati strategijo za invalide, zato da bo celovita. Četrtič potrebujemo pregled zakonodaje EU, zato da bo skladna s konvencijo. Pripravljeni smo skupaj delati z vsemi kolegi, zato da bi to dosegli še enkrat. Hvala poročevalki. Na, das war jetzt mit Mehrwertsteuer. Ja. Tako, to je bilo torej z DDV. Sedaj pa Dieter Lambert Koch, prosim, minuta. Hvala lepa, ta tema mi je še prav posebno pomembna in veseli me, da bomo imeli poročilo na lastno pobudo, da bomo mi, Empel in tudi še ostalih devet odborov so odreženi pri tem. Naša družba mora biti odprta za vse, še prav posebno za 80 milijonov ljudi s posebnimi potrebami v EU, torej z invalidnimi osebami. Saj ne gre za to, da so invalidne osebe, ampak gre za to, da jih ovirajo. Vsak mora imeti dostop do splošnega izobraževanja, do zdravstvene skrbe, do poslovanja, socialne zaščite. Imeti mora pravico do vstopa na prevozna sredstva in tako dalje. Zato lahko potem živijo v skupnosti normalno življenje. Hvala lepa poročevalki, da je tudi omenila skupen dostop do številke za nujno pomoč. Hvala lepa. So, kolegin, kolegin, unruje Seveda, razumem nemir pred glasovanjem, ampak vseeno se malo umirite. Frontulis, minuta.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 s posebnimi potrebami in šele na to kot poslanec. Zahvaljujem se gospe Steven za njeno delo. Žal v vseh državah članicah nimamo enakega, eh, enakih eh, možnosti za življenje, eh, če smo invalidi. Torej v Grčiji naprimer so ljudje s posebnimi potrebami invalidi in njihove družine prve žrtve teh vrčevalnih ukrepov. Tu je prišlo zlasti do um, Eh, rezov v pomoči, eh, ki so namenjene invalidov, kako naj te družine živijo dostojno življenje nobene možnosti nimamo, eh, da eh, preživimo s eh, tem, kar grška država nudi. Prav tako so tudi davki zelo visoki in samo, samo zasebne institucije obstajajo. Torej, invalidi so odrezani od možnosti za izobraževanje, ni na voljo parkirnih mest. Torej, takšna dovoljenja za parkiranje dobijo samo, če imajo poseben dostop do določenih uradnikov. In to je pomembno, kajti to je vsakdanje življenje. Lepa, Marek Plura. Hvala lepa, hvala gospe Stevens in vsem, ki sodelujo v tem dialogu glede izvajanja konvencije o ZN e pravicah invalidov v Evropski uniji. Ob tej priložnosti bi rad dejal, da je pomembno omogočati invalidom človekove pravice. Tega morda nismo dovolj podarili. Številni gluh, gluhi ljudje nimajo svojih pravic v številnih državah članicah. Gluhi ljudje nimajo možnosti dobiti uh, tolmača za znakovni jezik, ko pridejo v urade. In s tem se jim kršijo človekove pravice. Upam, da bo dialog prinesel kakšen napredek na tem področju. Funklandu. Hvala lepa, skoraj čisto točno.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 civilizacijskega razvoja. Vsem moramo omogočiti enakopravne pravice, enake pravice, ne glede na njihovo invalidnost. In ta današnja razprava me veseli, vendar pa vidim težavo pri usklajevanju delovanja uh, lokalnih skupnosti kajti ljudje ne dobijo delovnih mest v podjetjih in mislim, da moramo imeti za to ustrezne strategije, da bomo to dosegli. Hvala lepa, to je bila razprava odbora. Glede na čas, prosim govornike, da se odzovejo na vprašanja v eni minuti. Torej vsi dobijo besedo še enkrat. Tako da začenja Diane Kingston. Prosim. Thank you. Hvala. In hvala za vsa odlična vprašanja in prispevke, ki smo jih danes slišali. Odzvala sem le na dvoje. Prvič, glede varovanja delavnic. Nekdo je izpostavil, da je to drugi korak po deinstitucionalizaciji. Mislim, da mm, to se s tem ne strinjam, to mora potekati usporedno z deinstitucionalizacijo. In potem ste vpraševali glede smernic za vključevanje na odprti trg dela. Kaj to pomeni? To pomeni dostop do uh, zaposlovanja takšnih ljudi. Imamo številne smernice glede tega, imamo tudi splošni komentar glede dva, glede dostopnosti, če želite dodatne informacije, pa se obrnite na Evropski forum za invalidnost, ki ima veliko več podatkov glede tega, kakšna je situacija v Evropi. Potem je odgovorila gospoda Adam Okosi glede vloge Evropskega parlamenta, ko gre za nadzor izvajanja konvencije. Naj povdarim, da je to res pomembno. Izvajanje konvencije in spremljanje izvanja konvencije sta dve posem drugi zadevi in tega ne smemo uh, uh, združevati. Spremljanje mora biti povsem neodvisno. Če Evropski parlament sodeluje pri izvajanju, potem ne more sodelovati pri spremljanju oziroma nadzoru izvajanja. Če želite več uh, informacij s tem v zvezi, pa vam lahko uh, podam še dodatne informacije. Lepa, Michael O'Flaherty. Ja, na kratko bi odgovor na vprašanje gospe Harkin glede načina, kako doseči deinstitucionalizacijo. Najprej moramo prenehati uporabljati Evropski socialni sklad za to, da se spodbuja institucionalizacija. To tudi piše v priporočilih. In moramo tudi eh, spoštovati priporočila EDF in to piše tudi v odstavku 71. Moramo ratificirati konvencijo z Marakeša glede dostopa do delne. Potem tretjič. Uporabite podatke Agencije za temeljne pravice, zato da bomo ugotovili, kakšne so dobre prakse v Evropske uniji. Pri tem vam, poleg tega pa vam lahko agencija tudi pomaga pri oblikovanju politike. Hvala lepa. Sedaj pa Emilija O'Reilly. Hvala lepa. Na kratko uh, več tem je prevladovalo v tej razpravi. Ne morem glede vsega pomagati, lahko pa moj rad definitivno pomaga pri vprašanju um, okvira samostojnosti. Mislim, da moramo dejansko odločiti ta okvir. To zadeva veliko ljudi. Moramo povečati ozaveščenost ne le glede konvencije, temveč glede uh, same invalidnosti kot take in sama lahko tu pomagam tudi evropskim institucijam. Tretjič potrebujemo novo dinamiko glede vsega tega. Mislim, da smo bili glede tega preveč površni in mislim, da moramo imeti res politične veljake, ki se bodo zavzeli za to. Četrtič, na kratko, deinstitucionalizacija je ključna tema v naši razpravi. S tem sem obravnavala v svoji raziskavi, ko sem gledala, kako kohezijski skladi se porabljajo in kako komisija nadzira to, kar države počnejo s temi skladi glede tega področja in to bom še naprej spremljala. Hvala lepa. Anka. Hvala lepa in hvala za čudovite komentarje, ki smo danes slišali. Zelo sem vesela, da, da sem to slišala, kajti to kaže, da, da je veliko evropskih poslancev zainteresiranih za to temo na splošno, ne pa zgolj nekaj posameznikov. In rada bi poudarila nekaj ključnih tem prvič. Nič se ne more zgoditi brez invalidov. Torej moramo vključiti Evropski forum za uh, invalidnost na evropski ravni, moramo vključiti nacionalne uh, organizacije na nacionalni ravni. Tako bomo, eh, do, ne tako bomo dobili najboljše rezultate. Danes smo se veliko povali o zaposlovanju. In res je zelo pomembno, da odpremo trg za invalide. Prav tako je pa tudi pomembno, da se zavedamo, da invalidi potrebujejo različno eh, vrsto podpore, zato da lahko sploh sodelujejo na odprtem trgu dela, sicer to ne bo delovalo. In to podporo potrebujejo tudi na drugih področjih, ne le na odprtem trgu dela. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa še Jan Jažab na dienst. Hvala. Glede deinstitucionalizacije, naj podarim, da obstaja dokument, ki se imenuje Evropske smernice za prehod iz zavodov v skrb eh, v skupnosti. Ta dokument je preveden v številne jezike, imeli smo tudi seminarije v 14 državah članicah in proces v nekaterih državah članicah že poteka, torej ne moram reči, da se ni nič zgodilo. Od leta 2010 naprej je že več držav članic te smernice že uporabilo za ta prehod v skrb v skupnosti. In potem vprašanje, kako invalide vključiti v odprti trg dela. Vsi vemo, da je to težavna naloga, vendar pa imamo že dobre izkušnje, ki nas lahko le spodbudijo. In tu gre za podprto zaposlovanje, torej gre za dejansko zaposlovanje, za prava delovna mesta, vendar gre tu za nekakšno podporo, saj poiščemo ljudi z ustreznimi veščinami za ustrezna delovna mesta in res je, da imamo nekakšen strošek na začetku, vendar je to veliko bolj učinkovito kot pa zgolj generično poklicno usposabljanje. Hvala lepa. Še poročevalka. Gospa Stevens, prosim. Yes, Hvala lepa, gospod predsedujoči ker nimam veliko časa, bom res kratka. Hvala vsem, zlasti vsem mojim kolegom, poslancem Evropskega parlamenta, hvala vsem ljudem, ki so prišli sem iz eh, eh, organizacij. Hvala za vaše prispevke, za vaše delo in upam, da boste tudi v prihodnje sodelovali na takšnih sestankih in veselim se eh, našega nadaljnega sodelovanja, saj naše delo še ni zaključeno. Recht herzlichen Dank. Hvala lepa za to zelo dobro razpravo. Nekoliko pozni smo, zato zgolj kratek komentar z moje strani za konec, kar se tiče vprašanja izvajanja in nadzora. Sploh še nismo pri tem, v bistvu smo pri pobudi našega odbora. Zagotovim pa vam lahko, da bomo carsko gno spremljali, zato da bi nastala ustrezna zakonodaja, ki bo potem tudi v praksi delovala. Hvala lepa vsem, ki ste se odeležili. Hvala lepa tudi znakovnim tolmačem, pa tudi tolmačkam in tolmačem v kabinah, ki so sedaj imeli nekoliko bolj nenavadno delo zaradi tehničnih sprememb in zahtev, ki smo jih imeli na našem sestanku. Hvala lepa tudi sekretaratu, vsem sodelavcem, predvsem tehničnemu osebju. Hvala lepa torej vsem, ki ste se odeležili. Sedaj je kratek odmor, potem pa prehajamo na glasovanje na naslednjo točko na dnevnem redu. Hvala lepa. Dukan, Štajgno, Ajn mit dem Tag. Tako. Torej, peta točka na dnevnem redu. Gre za glasovanje glede Evropskega sklada za pregleditev globalizaciji. To je primer ono na Mjörg Glas, Belgija. Kdo je poročevalec? Aha, sam sem, se opravičujem tukaj gre za enotno glasovanje, elektronsko. Prosim, da glasujemo. Glasovanje se začenja. Konec glasovanja. Yeah, EGF. EGF. E first e ist angenommen, allerdings bei der Sprejeto, vendar pa pri ELS imamo dva glasova preveč, pri SND pa en glas preveč. David in Juta lahko to razrešite. Tako, sedaj pa bo vse v redu. Še enkrat, še enkrat moramo glasovati, ker smo imeli tri glasove preveč, torej glasujemo še enkrat. EGF. EVP ist wieder einer zu viel. Spet je res en preveč. David Kaza, lahko to uredite? Jetzt stimmt's wieder. Okay, also 47 zu 6, jetzt nehmen 46 proti 6. Torej je to zdaj sprejeto. Hvala lepa. Tako, sedaj pa Evropski semester za usklajevanje ekonomskih politik in tako naprej. Porčevalka Sofija Ribeiro. Tukaj imamo pa kar precej predlogov sprememb, skupaj 430 predlogov sprememb, šest iz odbora za pravice žensk in 47 kompromisov, ki bodo skušali zajeti kar se da veliko zadev. Ampak mislim, da ne vsega. Torej, začenjamo. Predlog sprememb 121 je prvi za, proti, vzdržani, zavrnjeno kompromisni predlog SA za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis S za, proti, vzdržani, sprejeto. Prehajamo na kompromis T za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis U za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis U za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 146 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromis v, za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis dvojni v, za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog spremembe 160 za, proti, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis X za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromisni predlog Y za, proti, vzdržani, sprejeto, potem pa predlog svojim 177, drugi del, kot dopolnilo, kompromiso Y za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis z, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 182 za, proti, vzdržani, preverjamo, glasujemo. Predlog spremembe 182. Pri ELS je en glas preveč. David prosim, če to uredite. Še enkrat. Predlog spremembe 182. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. In sicer z veliko večino. Kompromis AA za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 188 za proti, vzdržani, zavrnjeno 189 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromisni predlog AAB za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog spremembe 192 za, proti, vzdržani, sprejeto, 193 za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 286 je bil umaknjen. Prehajamo na kompromis AB za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 208 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis AC za proti vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto. Predlog sem 212 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, pa preverjamo. Preverjamo 212. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 25 za, 24 proti. Sprejeto. 213 za proti. To tudi preverjamo, kaj ti ne vidim prav dobro. Kakšna je večina? Glasujemo 213. Ste si glasovali? Konec glasovanja. 29 proti 25 za. Zavrnjeno. Kompromis AD za. Proti. Vzdržani sprejeto. Kompromis ADA za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis AE za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog sem imel 232 za, proti, preverjamo, glasujemo, 232, ste si glasovali, konec glasovanja, sprejeto. 233 za, proti, vzdržani, preverjamo, preverjamo tudi to. Predlog smo imeli 233, glasujemo, ste si glasovali, konec glasovanja, zavrnjeno. 234 za, proti, vzdržani, tudi to preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 235 za, proti, vzdržani in tudi to preverjamo. Ste si glasovali? Ste pripravljeni? Prav. vsi glasovali, torej konec glasovanja. 30-23 sprejeto. 236 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis AJ za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis AF za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog so imeli 251, če sem to prav videl, za proti vzdržani sprejeto. Kompromis AH za proti vzdržani sprejeto. Predlog smem 252 za. A se upravičujem, pravi predsednik, ta je bil umaknjen. Kompromis AG za proti vzdržani sprejeto. Kompromis AI za, proti, vzdržani, sprejeto. 271 za, proti, vzdržani, sprejeto. 272 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 273 za, proti, vzdržani, to je tudi zavrnjeno. Da, preverjamo. 273. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Opa, se pravi, čujem. 274 za, proti, na zdravje, vzdržani, sprejeto. Kompromis AK za, proti, vzdržani. Sprejeto, kompromis AL za, proti, vzdržani, sprejeto, 289 za, proti, vzdržani, sprejeto, 291 za, proti, vzdržani, sprejeto, 292 za, proti, vzdržani, sprejeto, 293 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto. Kompromis AM za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 302 je bil umaknen, 303 za, proti, vzdržani, preverjamo. Predlog spremembe 303 glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 304 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis AMA za, proti vzdržani sprejeto. Kom 309 za. A, se upravičujem. Prehiter sem enostavno danes. Kompromis AN. AN. Za, proti, vzdržani sprejeto. 309 za proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromis AO za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis AP za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis AQ za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog spremembe 326 za, proti, vzdržani, sprejeto, 327 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromis AR za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis AS za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis AT za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis AU za, proti, vzdržani, sprejeto, vzdržani, sprejeto. Predlog sem imel 344 z ustnim predlogom spremembe za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis AV za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis A dvojni v za proti vzdržani sprejeto. Kompromis A dvojni v A za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 357 je bil umaknen. Kompromis AX za proti vzdržani sprejeto. 366 za proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis AY za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis A z, za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog so imbe 382 za, aha, se pričujem dva dela. Prvi del za, proti, vzdržani, to bomo preverili, 382 prvi del, glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Drugi del. 382. Drugi del za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis BA za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis BAA za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis BAB za, proti, vzdržani sprejeto. 395 za, proti, vzdržani sprejeto. 396 za, proti, vzdržani sprejeto. Tole pa želim preveriti. 396. Glasujemo, prosim. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 397 za, proti, vzdržani. Mislim, da je enaka večina, ampak vseeno bomo preverili. 397 glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Opa, sprejeto. Tisto 98 za. Proti. Vzdržani. Tudi tukaj nisem dobro videl, tako da preverjamo. 398 glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. No, tole bi pa lahko videl. Zavrnjeno. Kompromis BB. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Štiristo tri za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Se pravi, čujem, sprejeto, pravi predsednik. 403 je bil sprejet za zapisnik. 404 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto 405 za, proti, zavrnjeno, kompromis BBC za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis BBA za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis BBC za, proti, vzdržani, sprejeto, 415 za, proti, zavrnjeno, kompromis BC, preverjamo, prav, 415 preverjamo, glasujemo, konec glasovanja, zavrnjeno. Včasih imam pa tudi prav, kompromis BC. za, proti, vzdržani, sprejeto, 423 za, proti, zavrnjeno, kompromis B, D, za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis B, E, za, proti, vzdržani, sprejeto. Tako. Sedaj pa predlog smembe 1 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog smembe 2 za, proti, vzdržani sprejeto. 3 za, proti, vzdržani sprejeto. 4 za, proti, vzdržani sprejeto. 5 za, proti, vzdržani sprejeto. 6 za, proti, vzdržani sprejeto. 7 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto, 8 za, proti, vzdržani sprejeto, 9 za, proti, vzdržani sprejeto, 10 za, proti, vzdržani sprejeto, 10 smo sprejeli, 13 za, aha, ta odpade, ta je brezpredmeten, potem pa 1. november 28 in 1. november 30, to tudi odpade, sta brezpredmetna, smo pri predlogu spremembe 11. Se strinjate? Za, proti, vzdržanje, sprejeto. 14 je brezpredmeten, 25 tudi, predlog spremembe 15, za, proti, vzdržanje, tole bi pa rad preveril, kajti veliko je bilo zmede. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 16. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. 18 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, preverjamo, vseeno, predlog spremembe 18, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja, sprejeto. Predlog spremembe 20 za, proti, vzdržani, sprejeto. 21 in 21. 26 za, proti vzdržani sprejeto. 22 za, proti vzdržani sprejeto. 23 za, proti vzdržani sprejeto. 24 za, proti vzdržani sprejeto. 27 za, proti vzdržani sprejeto. 29 za, proti vzdržani sprejeto sprejeto, 32 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog A za, proti vzdržani sprejeto, kompromisni predlog D za, proti vzdržani sprejeto, kompromis B za, proti vzdržani sprejeto. Predlog sem B 45 za, proti vzdržani sprejeto zavrnjeno, 46 za, proti, vzdržani, preverjamo, glasujemo, predlog spremembe 46. Konec glasovanja, sprejeto, 47 za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis C za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. Predlog sem imel 52 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis E za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis G za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis F za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis H za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis I za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis M za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis J za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog so MB82 za, proti, vzdržani, sprejeto preverjamo, glasujemo. Prelk na EB82 ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. Potem pa kompromis K za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis L za, proti, vzdržani, sprejeto predlog spremembe 102 za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis N za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis O za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 110 za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis P za, proti, vzdržani, sprejeto, vzdržani. Sprejeto. Predlog smembe 113 za proti vzdržani. Preverjamo. 113 glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 114 za proti vzdržani. Tudi to bomo preverili. Predlog sem je 114. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis Q za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog sem je 116 za, proti. Res ne vidim prav dobro, tudi to bom preveril. 116 elektronska preverba. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Težk, tesna večina, zavrnjeno. Kompromis R. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog smo imeli 120, za, proti, vzdržani. To bomo tudi preverili. 120, glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno s tesno večino. Tako, sedaj pa glasujemo o celotnem tako spremenjenem poročilu. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Ste si glasovali? Potem je glasovanja konec in poročilo je sprejeto. Tudi sam bi moral glasovati? Aha, nihče mi ni povedal. No dobro, moram tudi sam sodelovati. Prav. Seveda bom z veseljem glasoval, če mi to pustite. Takole, konec glasovanja. 38 za, 9 proti, 8 vzdržanih. Čestitke poročevalki. Tako. Prosim, poročevalka, kolegica Ribeiro. Hvala lepa, zahvaljujem se kolegicam in kolegom, še prav posebno poročevalcem v senci in vsem sodelavcem za podporo pri sprejetju tega poročila in pripravo kompromisov. So, Hvala lepa. Če bi dobil naslednji glasovalni seznam, bi lahko prišli na točko 7. Dobro, bom pa nekaj povedal o tem. 395 predlogov sprememb, kar pa je kompromisnih predlogov štirje sestanki s poročevalci v senci, torej precej dela je bilo upravljenega. To lahko vidimo tudi na glasovanem seznamu. Sedaj pa kar začnimo. 87. predlog spremembe za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 96 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 6, za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 104, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Prav tako 105, 104 in 105 sta bila skupaj. Kompromis 7, za, proti, vzdržani, zavrnjeno sprejeto. Kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog svembe 115 za, proti. No, to bomo pa preverili. 115, elektronska preverba, glasujemo. 115 ste si glasovali. S in D en glas preveč. Juta, preštej svoje ovčice. Sprejeto. Prav. 123 za, proti, vzdržani, sprejeto. 124 za, proti, preverjamo elektronska preverba 124, glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromisni predlog 10 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog sem 128 za, proti, preverjamo 128, glasujemo ste si glasovali, konec glasovanja, zavrnjeno. 130 za, proti, vzdržani, tudi to bomo preverili. 130 elektronsko preverjamo. Ste si glasovali, konec glasovanja. 26 za, 26 proti, zavrnjeno. Kompromisni predlog 11. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromis 12. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromis 13. Za. Proti. Vzdržani vzdržani sprejeto. 169. Dva dela. Prvi del za, proti, vzdržani sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani sprejeto. Potem pa FEM 19 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog smo imeli 170 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 14 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto. Fem, štiri, za, proti, vzdržani sprejeto. 174 za, proti, vzdržani. Preverjamo 174 elektronsko glasovanje. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja z jasno večino sprejeto. 175 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. FEM 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. 187 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani. Zavrnjeno 188 je tako že bil izglasovan, identičen je kompromis 16 za, proti vzdržani sprejeto. 70 za, proti vzdržani sprejeto. 196 za, proti vzdržani sprejeto vzdržani, zavrnjeno, prav tako 197, ki je bil identičen 200 in 201 za, proti, vzdržani, tole bi pa preveril. 200 in 201, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 27 proti 27, res tesno, zavrnjeno. 205 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 198 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 202 in 203 za, proti, tudi to preverjamo. 202 in 203, elektronsko glasovanje, preverjamo ste si glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 204 za, proti, vzdržani. Mislim, da je to sprejeto, ampak preverjamo. Dvigujte roke. Sicer bomo morali vrščas preveriti. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno kompromisni predlog 17. Za, proti, vzdržani, sprejeto. FEM 3, drugi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. 210, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 18, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 19. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 226 in 227. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 20. Za, proti, sprejeto. Kompromis 21. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, preverjamo, glasujemo, kompromis 21, ste vsi glasovali, konec glasovanja, zavrnjeno, 239 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromis 22, za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromis 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 24 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 25 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 26 za, proti proti, vzdržani sprejeto. 248 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 27 za, proti, vzdržani sprejeto. FEM 25. O tem ne glasujemo. 251 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani. Preverjamo 251, elektronsko preverjamo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 253 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 28 za, proti, vzdržani sprejeto. 257 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromis 29, za, proti, vzdržani, sprejeto, FEM 28, za, proti, vzdržani, sprejeto, FEM 6, je že vključen brez glasovanja, kompromis 30 za, proti, vzdržani, sprejeto. FM12 za, proti, vzdržani, sprejeto. 277 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 31 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 32 za, proti, vzdržani vzdržani. Sprejeto kompromis 33 za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverjamo. Kompromis 33. Preverjamo elektronsko glasovanje. Ste vsi glasovali? zavrnjeno. Z enim glasom večine. Sem 16 za, proti, vzdržani. Tudi to bi preveril. Nisem prav dobro videl. Sem 16. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 34. Za, proti, vzdržani, sprejeto 284 z ustnim predlogom spremembe za, proti, vzdržani, preverjamo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto z enim glasom večine. 285 je bil umaknjen, kompromis 35 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 290, ta je nedopusten, 293 za, proti, vzdržani, sprejeto. 294 za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis 36 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 301 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 37 za, proti vzdržani sprejeto. 311 je brezpredmeten, 308 za, proti vzdržani sprejeto. Zdržani spet od 312. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Kompromis 38. Prav bomo preverili. 312. Glasujemo. Ste vsi glasovali, potem je glasovanje konec. Zavrnjeno. Kompromis 38. Za, proti, vzdržani sprejeto. Potem smo pri 314 za, proti, vzdržani sprejeto. 316 za, proti, vzdržani. Preverjamo. 316. Glasujemo, ste vsi glasovali. Potem je sedaj konec glasovanja. Sprejeto. 318 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 39 za, proti, vzdržani, sprejeto. 320 za, proti, vzdržani, sprejeto. 321 tudi že, sedaj pa 322 za.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 20 und 321. Ich habe Resultat glasovanja pri 320 in 321. Sprejeta sta bila. Zato je 322 brezpredmeten. Vidiš. To je vašem durih. 320, to smo že. So, also nochmal 323 dafür. Torej 323 za. Proti. Vzdržani, zavrnjeno. 325 za, proti, vzdržani sprejeto, 328 za, proti. Preverjamo, 328, prosim elektronsko glasovanje. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 329 za, proti vzdržani, sprejeto, 330 za, proti, preverjamo, 330, glasujemo, ste si glasovali, konec glasovanja, sprejeto, 331 za, proti, vzdržani, sprejeto, 332 za, proti, sprejeto. 333 za, proti, vzdržani. Preverjamo elektronsko glasovanje. 333 ste si glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 334 za, proti, vzdržani. Tudi to bom preveril. 334. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 40. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. 337. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. 339. Za proti, vzdržani, zavrnjeno, 340 za in 341, pa tudi 342 za, proti. Mislim, da je sprejeto, ampak preverjamo. Ne vidim prav dobro. Ste si glasovali? sprejeta. 347 za, proti, vzdržani, preverjam, 347 ste si glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. 349 za, proti, zavrnjeno. 350 je brezpredmeten. 351 brezpredmeten. 352 za, proti, preverjamo elektronsko, ste vsi glasovali, pa pogledamo rezultat, tesno večino zavrnemo. Tristo triinpetdeset za proti. Tudi to preverimo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Tristo petinpetdeset za, proti, vzdržani. Preverjamo. Ja, se upravičujem, 355 napaka, ta je brezpredmeten. 356 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 41 za, proti, vzdržani sprejeto sprejeto. Predlog smembe 360 za proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis 42 za proti vzdržani. Sprejeto. 300 in 310 za proti vzdržani. Preverjamo. Ste vsi glasovali? Zavrnjeno. Kompromis 43. Za. Proti. Preverjamo. Kompromis 43. Preverba. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 358 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 267 za, proti, vzdržani. Tudi to bomo preverili. 267, elektronska preverba. Ste vsi glasovali. Potem zaključujemo. Glasovanje sprejeto. 359 za, proti vzdržani, to je sprejeto. Sem 8, to ni potrebno. Sem 7 za, proti, sprejeto. Sem 29 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sem 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sem 14 za, proti, vzdržani, sprejeto to bi pa preveril. Vem 14, elektronsko glasovanje. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. FM17 brez glasovanja, FM20 za, proti, zdržani, zavrnjeno, FM21 za, proti, zdržani vzdržani, zavrnjeno, sem 22 za, proti, vzdržani, preverjamo, sem 22, prosim, elektronska preverba, ste si glasovali, konec glasovanja, z veliko večino zavrnjeno. Sem 23, Za. Proti. Zavrnjeno. FEM 26. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. FEM 27. Za. Proti. Vzdržani. Za sprejeto. FEM 30. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Telefon. Telefon predlog spremembe 370 za, proti, vzdržanje sprejeto. 371, morda lahko uspešno. 371 do 382 v svežnju. Lahko? Super. Za ne, prav, potem pa posamično. 371 za, proti vzdržani sprejeta. 372 za, proti vzdržani sprejeta. 373 za, proti vzdržani sprejeta. 374 za, proti vzdržani sprejeta. 375 za, proti vzdržani sprejeta. 376 za, proti vzdržani sprejeta. 377 za, proti vzdržani sprejeta. 378 za, proti vzdržani sprejeta proti vzdržani sprejeto. 379 za, proti vzdržani sprejeto. 380 za, proti vzdržani sprejeto. 381 za, proti vzdržani sprejeto. 382 za, proti vzdržani sprejeto. Zaradi jasnosti smo glasovali posamično. Koprmi 44 za, proti vzdržani sprejeto. 385 za, proti, zdržani sprejeto. Predlog spremembe 1 za, proti, vzdržani sprejeto, 2 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 3 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 4 za, proti, vzdržani sprejeto.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 vzdržanje sprejeto, 12 za, proti, vzdržanje sprejeto, 13 za, proti, vzdržanje sprejeto, 14 za, proti, vzdržanje sprejeto, 15 za, proti, vzdržanje sprejeto, 16 za, proti, vzdržanje sprejeto, 17 za, proti, vzdržanje sprejeto, 18 za, proti, proti vzdržani. Sprejeto 19 za, proti vzdržani. Sprejeto 20 in 21 skupaj za, proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis 1 za, proti vzdržani. Sprejeto. Predlog smembe 24 za, proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis 2 za, proti vzdržani proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 26 za proti vzdržani sprejeto. 27 za proti vzdržani sprejeto. 28 za proti vzdržani sprejeto. 29 za proti vzdržani sprejeto. 30 za proti vzdržani preverjamo. 30, elektronska preverba. Ste vsi glasovali, potem sedaj to zaključujemo. Sprejeto. 31 za, proti. Nisem prav dobro videl. Preverjamo. 31. Glasujemo elektronsko. Ste si glasovali? Konec glasovanja sprejeto. Prosim, še malo. Dvigujte roke, bo lažje. 32. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 33. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 35. Za, proti, vzdržani, sprejeto. FMH za, proti, vzdržani, sprejeto. 36 za, proti, zavrnjeno, preverjamo, predlog sem be 36, glasujemo, ste si glasovali, konec glasovanja, zavrnjeno. 37 za, proti, vzdržani, sprejeto. 38 za, proti, proti, preverjamo, 38, elektronsko glasovanje, ste vsi glasovali, konec glasovanja, sprejeto, 40 za, proti, vzdržani sprejeto, 41 za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis 3, za, proti, vzdržani sprejeto, Predlog sem besed 47 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 4 za, proti vzdržani sprejeto. devetinštirideset za proti vzdržani sprejeto petdeset za z ustnim predlogom spremembe za proti, vzdržani, sprejeto. 51 za, proti, vzdržani, sprejeto. 53 za, proti, preverjamo, predlog smo imeli 53, elektronsko glasovanje. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja, sprejeto. 54 za, proti. Tudi to preverjamo. Elektronsko glasovanje 54. Ste si glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. Sem A za, proti. Zavrnjeno. Predlog spremembe 55. Za, proti zdržani sprejeto, 7B, tem ne bomo glasovali, 7C za, proti zdržani sprejeto, 56. za, proti, vzdržani sprejeto, 57 za, proti, zavrnjeno, 58 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 59 za, proti, preverjamo, 59, glasujemo elektronsko, ste vsi glasovali, konec glasovanja, zavrnjeno, 60 za, proti, vzdržani sprejeto, 61 za, za, proti, vzdržani. Preverjamo. 61, elektronsko glasovanje. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 62, za, proti, vzdržani. Sprejeto. 63, za, proti proti vzdržanih. Sprejeto 64 za, proti preverjamo. 64 elektronsko glasovanje, preverba. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 65 za, proti. Tudi to preverjamo. 65 glasujte. zavrnjeno, 66 za, proti, vzdržani, sprejeto, 67 za, proti, vzdržani, preverjamo, mislim, da je bilo zavrnjeno, 67 ste vsi glasovali, da, konec glasovanja, zavrnjeno, 68 za, proti, vzdržani, vzdržani, zavrnjeno. 69 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 70 za, proti, vzdržani, sprejeto. 71 z ustnim predlogom spremembe za, proti, vzdržani, sprejeto. 72 za, proti, proti vzdržani sprejeto. 73 je brezpredmeten. 74 za proti vzdržani sprejeto. 75 do 86 do svežnjo. Ali kdo govarja? Ne, torej poskusimo. V svežnju. Ogovarjate? Ste torej odgovorni za zdravstveno stanje tukaj z odborom. 74 za proti vzdržani sprejeto. 75 za proti vzdržani sprejeto. 76 za proti vzdržani sprejeto. 77 za proti vzdržani sprejeto. 78 za proti vzdržani sprejeto. 79 za proti vzdržani sprejeto. 80 za proti vzdržani sprejeto. 81 za proti vzdržani sprejeto. prav, prav, bomo preverili. 81, preverba. Sprejeto. Presenetljivo, res. 82 za, proti, vzdržani, sprejeto. 83 za, proti, vzdržani, sprejeto. 84 za, proti, vzdržani, sprejeto. 85 za, proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržani sprejeto, 86 za proti vzdržani sprejeto. Tako, FMD za proti vzdržani sprejeto, FME za proti vzdržani sprejeto, FMG za proti vzdržani sprejeto, FMI za proti vzdržani preverjamo, FMI elektronska preverba, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Fem I. Fem J za, proti, vzdržani sprejeto. Fem K za, proti, vzdržani sprejeto. Fem L za, proti, to moramo preveriti. Fem L, elektronska preverba. Ste vsi glasovali? Da. 24 proti 27 zavrnjeno. Fem M za proti vzdržani. Spet nisem videl. Prosim, preverba elektronska. Fem M. Ste vsi glasovali? Da. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Tako, sedaj pa končno glasovanje o tem poročilu, elektronsko glasovanje poimensko. Gue, en glas preveč, nekdo se mora odreči glasovanju. Tako sedaj v redu, hvala. 44 za, 9 proti, 1 vzdržan. Ja. Domnevam, da se strinjate, da bo poimensko glasovanje dodano poročilo, kot je to običajno, tudi pri prejšnjih. Prav. Sedaj pa nekoliko krajše poročilo. Tako, osma točka. Predlog sem ena za, proti, vzdržani zavrnjeno. Dve za, proti, vzdržani sprejeto. Tri za, aha, ta je brezpredmeten. Štiri za, proti, se upravičujem, še enkrat se vračamo. Manjša napaka, predlog sem MB3, o tem moramo vseeno glasovati za, proti. Preverjamo, glasujemo elektronsko. Ste si glasovali? Zavrnjeno. 4 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 5 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis A za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis G za, proti, proti vzdržani sprejeto. Amendment. Predlog spremembe 11 za, proti vzdržani zavrnjeno. 12 za, proti vzdržani zavrnjeno. Bomo preverili elektronsko. Torej predlog spremembe 12. Ste vsi glasovali? Dobro, konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis B za, proti, vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 17 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Amandma 18 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Amandma 19. Torej tu imamo glasovanje po delih. Prvi del za, proti, vzdržani. Sprejeto drugi del za proti vzdržani sprejeto. Kompromis C za proti vzdržani sprejeto. Amandma um, 24, tu imamo tudi glasovanje po uh, delih, prvi del za proti vzdržani sprejeto. Torej drugi del za proti vzdržani sprejeto. Amandma 25 za proti vzdržani sprejeto, amandma 26 za proti vzdržani sprejeto, 27 za proti vzdržani sprejeto, 28 za proti vzdržani sprejeto, kompromis D za proti vzdržani sprejeto, amandma 35 za proti vzdržani sprejeto zavrnjeno 36 za, proti vzdržani, zavrnjeno 37 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Želite preveriti? Dobro, bomo preverili. 37 bomo preverili elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? Zavrnjeno. 38. Torej, to je brezpredmetno. 39 za, proti. Bomo še to preverili elektronsko. 39. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? Dobro, zavrnjeno. Amadma 40 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 43. Glasujemo po delih, prvi del za, proti, vzdržani. Sprejeto, drugi del za, proti, bomo preverili elektronsko. Torej, 43, drugi del bomo elektronsko preverili. Ste vsi glasovali? potem bomo zaključili glasovanje zavrnjeno. 41 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 42 za, proti, bomo preverili elektronsko. 42. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? Sprejeto. 44 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 45 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 46 za, proti, vzdržani. Bomo preverili elektronsko. 46 preverimo elektronsko. Ste vsi glasovali? Dobro, konec glasovanja. Zavrnjeno. 47. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 48. 47 bi preverili? Dobro, bomo preverili elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? Ja, torej res je bilo potrebno, da smo preverili. 48 in 49. Prosim, če glasujemo za, proti. Zavrnjeno. Kompromis E za, proti, vzdržani. Sprejeto. 54 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 55 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 56 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno 57, za, proti, vzdržani. Bomo preverili elektronsko. 57 preverjamo elektronsko. Ste vsi glasovali? Dobro, konec glasovanja. Se opravičujem, prezgodaj smo končali z glasovanjem. Še enkrat glasujemo. 57. Gl um, Ja, torej, če preveč hitimo, delamo tudi napake. Torej, ste vsi glasovali? Sprejeto. 57 sprejeto. Torej, tako nam ne bo nihče očital, da nismo dovolj dolgo počakali, da bi dobili rezultat. Dobro. 58 za, proti. Bomo preverili elektronsko. 58, preverjamo elektronsko. Ste vsi glasovali? Dobro. Konec glasovanja sprejeto. 59 za, proti, vzdržani, sprejeto. 60 za, proti, vzdržani, zavrdeno. Kompromis F za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis H za, proti, vzdržani, sprejeto. Torej 64 je umaknjen, 65 eh, glasujemo po delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 66 za, proti, vzdržani, sprejeto. In sedaj bomo glasovali o celotnem poročilu. Einer ist zu viel, dann geht. En glas preveč imamo. Dobro, 44 za, 10 eh, proti, čestitamo pročevalki. Hvala lepa. Dobro, torej, eh, predpostavljam torej, da je to rezultat tega poročila in to. Sedaj imamo naslednjo točko dnevnega reda.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 10 za proti vzdržani zavrnjeno, 11 za proti vzdržani bomo preverili, 11 eh, preverjamo. Torej ste vsi glasovali. Torej to je očitno sprejeto. Torej amadma 13 za proti vzdržani zavrnjeno, amadma 14 za proti vzdržani zavrnjeno, kompromis B za proti proti vzdržani sprejeto, kompromis C za proti vzdržani sprejeto, amandma 27 za proti vzdržani zavrnjeno, 28 za proti vzdržani sprejeto, 29 za proti vzdržani sprejeto, kompromis J za proti vzdržani sprejeto, kompromis D za proti vzdržani sprejeto, amantma 31 za proti vzdržani sprejeto, kompromis F za proti vzdržani sprejeto, kompromis E za proti vzdržani sprejeto, kompromis G za proti vzdržani sprejeto. Amandma 44 za, proti 44. Ne, 44. 44. Za. Proti. Bomo preverili elektronsko. Amendma 44. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja? Zavrneno. 45 za, proti, vzdržani, sprejeto. 46 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis H za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 54 z ustnim amandmajem za, proti, vzdržani, sprejeto. 53 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 55 za, proti, vzdržani vzdržani. Sprejeto 56 za, proti bomo preverili elektronsko. Amandma 56. Ste vsi glasovali? Ja, zavrnjeno. 57 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis I za, proti, vzdržani sprejeto. Amandma 68 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 69 za, proti, vzdržani, sprejeto. 70 za, proti, vzdržani, sprejeto. 71 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis K za, proti, vzdržani, sprejeto. 78 za, proti, vzdržani, sprejeto. 78 za, proti vzdržani. Sprejeto. 79. Se upravičujem, zavrnjeno. Hvala. 79 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Želite, da preverimo elektronsko 79? Ne? ne, rekel sem, da nam lahko kdaj pa kdaj enega prepustite. 80? Ja? Proti? Zdržani? Zavrnjeno? 81 za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno? 8, 82 za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno? 83 za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno? 84 za? Proti? vzdržani, zavrnjeno 85 z ustnim amandmajem za, proti, vzdržani. Sprejeto 86 da, za, proti, vzdržani. Sprejeto 87 za, proti, vzdržani. Sprejeto 88 za, proti, vzdržani. Sprejeto 89 za. Torej, to je eh, amantma, ki je identičen za 90, eh, za proti vzdržani zavrnjeno, kompromis L za proti vzdržani sprejeto, 94 za proti vzdržani sprejeto, 95 eh, eh, o tem ne glasujemo, 96 za proti vzdržani sprejeto sprejeto, 97 za, proti. To bomo preverili elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 98 e, za, proti, vzdržani. Sprejeto. In sedaj glasujemo še o celem poročilu elektronsko. ste vsi glasovali? Dobro. Torej, 42 eh, eh, za, čestitam poročevalki Elizabet. In eh, sedaj smo, upam, na koncu glasovanja. In želim vam malce daljši odmor za kosilo in se vidimo zopet ob 15.